o 11. juliju, da dnevo spomina na žrtve pokola v Srebrenici. Najprej bi rad dal besedo namestniku premijeja Vondri v imenu sveta, prosim. Thank you, Mr. Chairman. Hvala predsedujoči. Govoril bomo o Srebrenici kot veste, se je tam zgodil strahovit zločin. Zgodil se je poboj več kot 8000 bošnjakov v in okoli Srebr Srebrenice in to predstavlja enega izmed najmračnejših trenutkov zgodovine Bosne in Hercegovine, nekdanje Jugoslavije in celotne Evrope. Brez dvoma je to najbolj strahovit zločin, ki se je zgodil v Evropi po drugi svetovni vojni. Uh, ko gledamo nazaj, ugotovimo, da bi lahko naredili veliko več. Srebrenica je bila kolektivni neuspeh mednarodne skupnosti, vključno z Evropsko unijo. To je velika sramota, ki jo globoko obžalujemo. Naša človeška, moralna in politična odgovornost eh, je, da zagotovimo, da se Srebrenica nikoli več ne bo ponovila. Ob deseti obletnici poboja v Srebrenici je svet eh, ponovil obtožbo zločinov, ki so se tam zgodili in je izrazil sožalje družinam tamkajšnjih eh, žrtev. Prav tako smo spomnili na resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in podarili smo nujnost sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne začine na območju nekdanje Jugoslavije in to ostaja uh, naša prednostna naloga, da aretiramo preostale še neulovljene vojne zločince. Na ta način bi lahko zagotovili postopek sprave in stabilizacije regije. Svet se zauzema za preganjanje zločincev, ki so povezani z pobojem v Srebrenici eh, in ki delujejo na splošno v Bosni in Hercegovini ter v preostali regiji. Te vojne zločince je potrebno pripeljati pred sodišče. Evropska integracija se je izkazala kot za uspešno, ko gre za celjanje ran iz preteklosti in zato se moramo osredotočiti na prihodnost tudi v primeru Srebrenice. Evropska unija je v drugi polovici prejšnjega stoletja prinesla dobrobit in mir v Evropsko unijo in prav tako smo pomagali Balkanu na poti približevanja Evropski uniji in zato je to še vedno prioriteta češkega predsedstva, ko gre za zunanje odnose. Sprava je ključnega pomena za integracijo. Težko pa je doseči spravo, če ne dosežemo pravice. Po 13 letih je nujno, da zaključimo dosje Srebrenica aretacija Karadžiča je dokazala, da ne obstaja pravičila za takšne zločine proti človečnosti. Še vedno pa ostaja Radko Mladeč, ki ga moramo pripeljati v Hak, tako da se bodo tiste družine, ki so bile prizadete zaradi um, srebrenice, lažje soočile s to preteklostjo. EU si bo zato prizadevala za vso močjo vendar pa moramo narediti še veliko več, tako da se bo Srebrenica spremenila iz žalostnega zgodovinskega spomina do trenutka, ko bo uh, tukaj dosežena tudi določena uh, perspektiva za prihodnost. Prizadevanja Evropske unije uh, so povezana z prizadevanjem uh, na lokalni ravni in uh, veliko uspeha je bilo tukaj že doseženega najbolj lahko tukaj zagotovimo prihodnost eh, z gospodarskim razvojem, tako da bomo lahko izboljšali družbene in gospodarske razmere za um, prebivalce te regije. Eh, svet ministrov iz Bosne in Hercegovine je ponudil nekaj sredstev za razvoj Srebrenice, za obnovo Srebrenice, vključno z eh, izgradbenimi deli, z razvojem infrastrukture, spodbujanjem eh, poslovanja, z mm, projekti za spodbujanje trajnostnega razvoja in izobraževanja. Vsi Ti lokaln, vsa ta lokalna prizadevanja so bila podprta tudi z donatorsko konferenco, ki je bila organizirana novembra 2007. Vendar pa moramo pozvati eh, še k večjim naložbam za to regijo in za to mesto. Ključnega pomena je, da nikoli ne pozabimo, kaj se je zgodilo v Srebrenici in eh, zato so potrebna naša skupna prizadevanja. Tako Evropska unija kot tudi mednarodna skupnost in lokalne oblasti morajo konstruktivno sodelovati, zato da bi izboljšali življenske pogoje v regiji Srebrenice. Samo upanje na boljše življenje lahko zmanjša politične napetosti, lahko ustvari prostor za dialog in posledično dovoli, da se tiste, tiste žrtve, ki še vedno žalujejo za tem, kar se je zgodilo, nadaljujejo za svojim življenjem. To bi bilo največ, kar lahko dosežemo za žrtve Srebrenice. Hvala lepa, gospa komisarka. Predsednik. Hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanci, julija 1995 je bilo pobitih eh, približno 8 tisoč eh, moških in dečkov umorjenih v Srebrenici. Najvišji, najviša sodišča eh, so razglasila ta zločin za genocid. In uh, Medtem ko zasledujemo zločince, ki so zagrešili ta zločin, moramo hkrati tudi pomagati žrtev, žrtvam in izreči sožalje njihovim družinam. Zato pozdravljam pobudo, da bi 11. juli za, razglasili za dan spominja na Srebrenico. Srebrenica je simbol grozote in uh, nespravljivega žalovanja. Spominjanje je tako boleče kot tudi nujno, nujno zato, ker ne smemo pozabiti, kaj se je zgodilo. In uh, moramo uh, spomniti tudi tiste, ki so še vedno v zanikanju, kaj se je resnično zgodilo. Prepoznavanje tega, kaj se je 11. julija 1995 zgodilo, je bistvenega pomena za doseganje sprave tako v Bosni in Hercegovini kot v celotni regiji. To, da 11. julije razglasimo za Evropski dan spomina žrtev v Srebrenici, je lahko nadaljen korak za doseganje sprave v Bosni in Hercegovini in celotni regiji. Na ta način bi lahko poslali sporočilo, ne samo sporočilo eh, spoštovanja, ampak eh, sporočilo upanja, upanja na prihodnost. Prihodnosti, ki bo izgrajena na spoštovanju pravi, eh, ki bo dovoljevala, da se rane s časoma zacelijo. Ampak prepoznavanje ni dovolj. Pomembno je tudi doseči pravico. Pomembno je, da eh, privedemo pred sodišče vse vojne zločince in da ti plačajo za zločine, ki so jih zagrešili. Nespremljivo je, da je general Radko Mladič po tolikih letih še vedno na svobodi komisija podpira delo Mednarodnega kazenskega sodišča za območje nekdanje Jugoslavije. In prav tako pozdravljamo sodelovanje Bosne in Hercegovine s tem sodiščem, eh, ter prav tako pozdravljamo tudi delovanje lokalnih sodišč. Mi kot komisija izrabimo vsak trenutek, da spodbujamo oblasti k temu, da naj nadaljujo z prizadevanjem in da naj zagotovijo, da bodo vsi zločini kaznovani. poleg delovanja sodišča pa lahko ponudimo boljšo prihodnost eh, tistim eh, sorodnikom eh, žrtev iz Srebrenice. Želimo si, da bi regija imela skupno evropsko prihodnost. Želimo si, da bi Bosna in Hercegovina uspevala in to v stabilnem regionalnem okvirju kjer bi bile ma, meje manj pomembne kot zaupanje med sosedi. Vemo, da bo to dolga pot, ampak zgodovina Evropske unije in njena širitev eh, nam jasno priča o tem, da je, da je uredno prepotovati takšno pot. Bosna in Hercegovina bo sama morala izpolniti določene pogoje in eh, premagati notranje spore, ampak mi lahko pri tem pomagamo in eh, bomo ji pomagali. Želimo si, da bi ta država uspela. In želimo, da bi preživeli, eh, zmagali nad tistimi, ki so imeli drugačne namene. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EPPED dajem besedo Doris Pak za dve minuti. Eh, gospod predsedujoči, gospod predsednik sveta, gospa komisarka. Nikoli več eh, vojne, nikoli več koncentracijskih taborišč, nikoli več genocida. Eh, po grozotah druge svetovne vojne si v Evropi nihče ni mogel več predstavljati, da bi bilo nekaj takega možno. In ne glede na to se je to zgodilo. Sredi 90-ih let, šest let po pacu Berlinskega zidu v mirnem združevanju vzhodne in zahodne Evrope se je to zgodilo v Bosni in Hercegovini. Napake, ki jih je e, storila mednarodna skupnost zaradi dolgih let, ko je gledala stran, e, ko je e, neskrbno delovala, ko se je prijazno rokovala s takimi kriminalci, kot je mladič, je njega in njegove sodelavce okrepilo v tem, da so pač verjeli, da bodo nekaznovani lahko preživeli etnično čiščenje in genocid. Eh, Mladić vse do danes ni bilo potrebno zagovarjati, eh, kdo ga skriva, eh, kdo sebi in njemu želi nakopati na rame še več krivde. Mnogo storilcev je na svobodi in mnogi so v Bosni in Hercegovini, kjer se srečujejo z svojci žrtev. Tu ne gre samo za sodišče v Hagu, ampak tudi sodišče v Bosni in Hercegovini morajo korektno delati. Eh, dan eh, spomina, ki ga predlagamo, eh, želi podati znamenje, da tega ne pozabimo. Želimo pokazati, da svojci žalujemo. Morda bi ta dan lahko dokazal, da bi eh, se zavedanje te grozovite krivde zbudilo tudi pri tistih, ki do sedaj še vedno ne verjamejo, da se je to zgodilo in kar dokazujejo tudi videoposnetki. Takrat bi lahko potem položili temeljni kamen za potrebno spravo. Eh, brez eh, priznavanja direktnih in indirektnih odgovornosti za ta poboj ne more biti nobenega miru. Vsaj to in obsodba storilcev To smo dolžni žrtvam in njihovim svojcem. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Evropskih socialdemokratov, gospod Hovit. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka. Vsako leto se v Združenem kraljestvu, ko gre za uh, počasitev spomina na vojne, uh, ki so se zgodile v 20. stoletju. Rečemo, da bo zvečer zašlo sonce in zjutraj se jih bomo spomnili. To uh, so ganljivi trenutki za generacije, kot je moja, uh, kjer so naši starši trpeli v drugi svetovni vojni. Vendar pa ta dan spomina ni samo spomina tiste, ki so služili v vojni, gre za spomin na, na grozote, ki so se zgodile, gre za opozorilo prihodnim generacijam in gre za uh, varovanje miru. To je pomembnost te komemoracije. In kot je povedala komisarka, uh, prepoznavanje tega, kar se je zgodilo, je nujno potrebno za spravo med današnjimi generacijami. Zavedamo se, kakšen pokol se je zgodil v Srebrenici leta 1995. 8 tisoč muslimanskih mož in dečkov je bilo pobitih, potem ko so se zatekli v varno območje, varno območje, kakšno ga je razglasilo, eh, kakšne, kakšnega je razglasil ZN. Čeprav se je to zgodilo skoraj 14 let nazaj, je edino prav, da počastimo za spominom te žrtve in da se spomnimo na to, kaj se je tam zgodilo, da se spomnimo na rasno sovraštvo, ki je privedlo do tega strahotnega dogodka. Prejšnji, eh, te, prejšnji mesec je bila ustanovljena na Facebooku skupina, ki eh, odprto časti genocid v Srebrenici uh, gre za skupino, ki, uh, ki pohvali poboj uh, eh, v Srebrenici samo na osnovi tega, da so bili uh, muslimani, slavi to, kar je naredil uh, general Radko Mladić. In uh, to, da je mladi še vedno na svobodi, samo spodbuja sovraštvo uh, uh, takšnih in podobnih ljudi. Zaradi javnega zgražanja je bila ta stran na Facebooku zaprta, ampak eh, kljub temu je ta skupina dobila tisoč članov v kratkem času. Dan spomina na žrtve poboja v Srebrenici posilja jasno sporočilo tistim posameznikom, ki častijo dejanja Radka Mladiča in Radovana Karadžiča, da ne bomo dovolili, da bi se kaj takega eh, zgodilo znova in da so sami za takšnimi stališči. Pogosto slišimo o tem, kakšne travme so doživeli, preživeli srebrenice in uh, najhujše za nje je to, da se nikoli niso mogli dostojanstveno posloviti od svojih uh, umrlih svojcev. Uh, tem svojcem ne moremo zagotoviti možnosti za to, lahko pa poskrbimo za to, da se genocid ne bo pozabil in da bodo tisti odgovorni za genocid pripeljani pred sodišče. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine eh, Alde, gospod Jelko Kacin. Naša Evropska unija temelji na spoznanjih druge svetovne vojne. Imamo urejen in skupen zgodovinski spomin, zato lahko skupaj gradimo skupno evropsko prihodnost srebrenica je grozovit primer ki dokazuje da so se tudi v evropi strahote druge svetovne vojne ponovile v letu petindevetdeset na najbolj strašen način. srebrenica je simbol etničnega čiščenja srebrenica so neusmiljeni in nečloveški poboji otrok in odraslih to je genocid. srebrenica pa je tudi prikrivanje pobojev in uničevanje množičnih grobišč srebrenico moramo vgraditi v naš skupen zgodovinski spomin in v temelje širitve evropske unije na območje zahodnega balkana. ne smemo pristajati na diskriminatorne in izključujoče stereotipe o posameznih narodih boriti se moramo proti kolektivni krivdi. odgovorni za genocid v srebrenici morajo v haag morajo na sodišče morajo v zapor mi pa moramo skupaj pomagati graditi in omogočati evropsko prihodnost za srebrenico za tamkajšnje ljudi in celotno bosno in hercegovino. moramo se vsaj poskusiti vživeti v travme in muke ljudi ki živijo z živim spominom na zločin brez svojih najdražjih. rad bi se zahvalil konferenci predsednikov ki je enoglasno podprla predlog da mlade bošnjake in srbe iz srebrenice skupaj vsako leto povabimo v evropski parlament da bi izven srebrenice brez pritiskov in stresov domačega okolja razmišljali načrtovali in gradili skupno in lepšo prihodnost za srebrenico in celotno bosno in hercegovino. ta resolucija Eh, eh, resolucija je našla zelo jasne odločne besede eh, zoper združene narode in zoper evropske inštitucije eh, ki niso imele ustreznih mehanizmov, da bi lahko preprečile te grozovite zločine v Srebrenici. Manjkajoč enovit glas je še danes Eh, pomankljivost v evropski sosedski politiki. Eh, ko gre eh, za konflikt v Gazi, se je to ponovno izkazalo. Poboj v Srebrenici ne smemo nikoli pozabiti. Zato pozdravljamo in podpiramo inicijativo, da bi 11. juli razglasili za dan spomina na žrtev tega genocida. Hkrati pa mora priti tudi do sprave na obeh straneh. Vendar pa do tega lahko pride samo eh, za konsekventno obdelavo tega, kar se je zgodilo. Zaradi tega je popolnoma nesprejemljivo, eh, da se tisti, ki so obtoženi teh zločinov, še vedno nahajajo na svobodi. Mislim, Eh, da bi morali postaviti pred sodišče še koga drugega, ne samo eh, Karadžiča in Mladiča. Hvala lepa, sedaj pa gospod Erik Majer za eno minuto. Voorzitter, de naam Srebrenica. Eh, gospod predsedujoči, ime Srebrenica je postalo znano po vsem svetu. Zaradi množičnega poboja 8000 muslimanskih moških in mladeničev leta 1995 Eh, in eh, tega se je treba spominjati. Bil sem v Srebrenici 2007 in potem sem vprašal eh, komisijo, ali ne bi mogla zagotoviti trajne zaposlitve, trajnih dohodkov za naprimer projekti spodbojanja turizma, kajti Srebrenica ima za ponuditi še marsikaj več, kot pa samo to grozo, ki se je zgodila. To je pravzaprav prav Eh, simbol eh, zgrešenega ukrepanja. Eh, in prisotnost tujega vojaškega osebja je lahko tudi zavajojoča. Pravzaprav je bilo neizogibno, da bo prišlo do te situacije brez nizozemcev ne bi prišlo do te situacije, Srbi ne bi imeli razloga za maščevanje in eh, žrtve ne bi smele obtožiti samo Mladiča in Karadžiča, ampak eh, tudi druge. Eh, Sebastian Belder, naslednji govornik. Prosim govornike, da se držijo dogovorenega časa, pozno je. Srebrenica. Eh, tu je bilo prelitih zelo veliko solza. In nekdo je takrat eh, rekel, eh, ubij me, vzeli so mi edinega otroka, ne želim nikamor več, to je konec, to je bil takratni citat. Neka bosanska ženska je bila leta 1995 v situaciji, da je izgubila moža in 12-letnega sina. In danes eh, znanstvenik in nek amsterdamski profesor um, sodelujejo z njo. Eh, sedaj, ko Zahodni Balkan nudi nadaljno perspektivo, eh, pa dogodki v Srebrenici dejansko postajajo naloga v besedi in v dejanju. Potrebno se je usmeriti na preživete tega genocida. Srebrenica, eh, julija 1995, takrat sem bil eh, direktor um, inštitucije, ki je dogajanja zasledovala in bil sem deprimiran nad tem eh, praznim konceptom. Kot eh, nizozemski državljan je človek um, ponovno soočen za eh, tem dogajanjem. Mi imamo lepo pesem v naši državi in to so, ki govori o drugi svetovni vojni in te besede bi pravzaprav lahko uporabili tudi v tem primeru. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stojano, dve minuti v imenu samostojnih poslancev. Si pripomnim eno strašno prestapljenje, najslučajno rečeno genocid. Eh, hvala, gospod predsednik, gospod predsednik sveta, gospa komisarka. Zbrali smo se, da bi se spomnili groznega zločina in pravilno je, da to počenjamo, kajti to je zares ogromno eh, zlo v naši zgodovini. V predlogu resolucije, ki je pred nami, pa vidim, eh, da je vključena samo polovica tega, kar naj bi bilo tu zapisano. No, seveda so omenjena imena, Karačič, Mladič in tako naprej, eh, vendar pa tu ne vidim imena muslimanov, ki so eh, tudi zagrešili zločine v Srebrenici, ki so bili tudi udeleženi v tem grozovitem konfliktu. Eh, po, nek poveljnik eh, muslimanske enote, njegovega imena ne najdem v resoluciji. Za Božič leta 1993 je tam zagrešil eh, strašno eh, grozodejstvo. Vse Vsega tega ne najdemo v besedilu te resolucije. E, ne moremo še naprej meriti za dvojnimi vatli, ko gre za to vrstne zločine. E, tisti, ki pravi, da so samo e, kristijani pobijali muslimane, da pa se obratno nič ni dogajalo, to kratko malo ne drži. To je potrebno

ko skušamo opisati to, kar se je zgodilo v Srebrenici in kaj bi lahko storili, da se to nikoli ne bi ponovilo, kaj lahko sama kot poslanka v tem parlamentu, ki sem bila rojena v Bosni in ki sem bila begunka zaradi te vojne, kaj lahko posredujem kot švedska poslanka, če seveda te izkušnje ne bi imela. Gospod Stojano, seveda imam določeno zgodbo iz tega časa, ki jo lahko povem. Lahko tudi podam občutek upanja, ko bi morda lahko povedala, kaj se je zgodilo dejansko. In tudi lahko povem, koliko je bilo brez upa, ko sem se spraševala o svoji usodi in ko ni bilo pomoči. Tukaj se lahko spomnim na krike lačnih otrok in na prazne poglede dekleta, ki je morala pokopati svoje brate in sestre, potem pa tudi starše. Vojaki pa niso bili kaznovani. Spomnim se na bratranca, ki je moral preživeti precej časa v koncentracijskem taborišču, pa na ljudi, ki niso imeli nič za jesti in nič za piti. Torej, ta občutek je nemogoče upisati, ko dejansko vidiš, kakšen brezup je bil takrat na zoč. Vsi smo to videli, ki smo bili takrat tam in ki smo trpeli. In seveda ta občutek delim z ljudmi iz Srebrenice, gospod Stojanov. To seveda delim tudi z drugimi žrtvami na Balkanu. In jutri bo Evropski parlament glasoval o dnevu spomina na Srebrenico. To me nekoliko pomirja. Vendar pa tem ljudem seveda to ne pomaga več, ne bo jim vrnilo sorodnikov. Za vse nas, za žrtve vojne, pa je to vsaj neko priznanje, da nas Evropa ne pušča samih in da poskuša kaj storiti. To je torej tudi prispevek k temu, da bi vključili Bosno in Hercegovino in celotno regijo v evropsko družino. Samo tako lahko preprečimo to, da bi se takšni dogodki ponavljali. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Wallis. Hvala lepa. Gospa komisarka, rada bi se eh, zahvalila vaši podpori za to pobudo. Lani julija sem imela obvezo, privilegij, da sem kot predstavnica Evropskega parlamenta bila navzoča v Srebrenici ob obletnici. To me je zelo prizadelo in tega ne bom nikoli pozabila. Tisoče ljudi, ki so bili zbrani pod žgočim julijskim soncem, dostojanstveno, žalostno, šlo je za spomin in za žalovanje. Vendar pa spominjati se moramo, kajti vsi smo evropejci in vsi smo doživeli nekakšen državi, torej nekaj, kar smo že videli. Vsi smo to videli, spremljali na televizijskih sprejemnikih. Videli smo, kaj se je dogajalo pred masakrom. Ta element nemoči in brezupa poznamo in vsi smo si te občutke delili. Nikoli ne moremo reči nikoli več, vendar pa lahko rečemo, da se bomo spominjali, da se bomo kaj naučili in da bomo pomagali ljudem gledati v prihodnost. In to je tisto, kar naj bi ta Evropski dan spomina pomenil. Nikoli ne bom pozabila, kaj sem doživela, ne bom, pozabili, ne bom pozabila družin, otrok, staršev, ki sem jih srečala in upam, da bomo tako dali dolgotrajen prispevek za prihodnost. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI. Gospa Pleštinska, prosim. Ďakujem, pán predseda. Podporujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram 11. uri, ko dan spomina na žrtve pokola v Srebrenici. Takrat mednarodna skupnost ni uspela posredovati in zaščititi civilistov. To bi bila najboljša pot, da izrazimo sočustovanje žrtvami. Po pokolu v Srebrenici, kjer je bilo ubitih 8000 mož in fantov, 25 tisoč žensk, otrok in starejših je bilo prisilno deportiranih in veliko žensk je bilo posiljenih. To je strašno nasilje in tega ne smemo pozabiti v nekdani vojni. In upam, da bodo ostale države na Balkanu podprle komemoracijo tega dneva. Poslati moramo jasno sporočilo, da se takšni dogodki v prihodnosti ne bi ponavljali. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bomo ujeli ubežnike, torej vojne zločince in jih pripeljali pred roko pravice. Hvala lepa, gospod Pribetič. Mikrofon, prosim. Dépasser les tensions du passé pour déployer tous les efforts pour stabiliser les Balkans occidentaux. Hvala lepa. Potrebno je preseči napetosti iz preteklosti. In seveda potrebno je se soočiti svojo lastno zgodovino. Sedaj, če bomo počastili 11. juli, ko dan spomina na Srebrenico, bomo dosegli več ciljev, namreč počastili bomo vse žrtve. Spomnili se bomo grozot, ki so jih doživeli nadalje. Skušali bomo razložiti vsem, kako pomembno je, da ko prihaja do sporov med državami, da se kaj takega ne zgodi. In skupna varnostna in obramna politika je tukaj zelo pomembna, da naprimer lahko zagotovimo spoštovanje naših vrednot. In seveda to velja tudi za države Zahodnega Balkana, ki bi naj pristopile k Evropski uniji. To je naše sporočilo. Sporočilo Evropskega parlamenta preteklim in bodočim generacijam. Namreč, da se spominjamo. Rad bi dokončal svoj govor, ker so me sorodniki žrtev prosili, da danes izrečem zahvalo za vaše razumevanje in za vašo podporo pri obravnavi te resolucije. Hvala vsem, ki ste se odzvali in sodelujete v današnji razpravi. Hkrati pa bi rad svoj nagovor končal z dvema stavkoma.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

In iz tega se moramo eh, nekaj naučiti, postati moramo bolj učinkoviti. Evropska eh, unija mora imeti bolj učinkovito eh, zunanjo politiko, boljo sosedsko politiko, kajti boriti se moramo zoper te fenomene, kot so kršitev človekovih pravic, regionalni konflikti, regionalistične tendence, deloma tudi separatistične tendence dejansko eh, so se dogajale velike grozote v Srebrenici. Evropa mora postati močnejša v svoji preventivni politiki, zato da se taka grozodejstva ne bi več zgodila. Pani premijer, že vas dobro. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo namestnik premije, gospod Vondra. Predsedujoči, spoštovani poslanci, komisarka. Naj zaključim današnjo razpravo o Srebrenici. Najprej bi vam rad zagotovil, da se bo svet zauzemal za to, da bodo zločinci, ki so zagrešili zločine v Srebrenici in v Bosni in Hercegovini ter tudi drugod v regiji Zahodnega Balkana, pripeljani pred sodišče. Misija v Bosni in Hercegovini še naprej podpira in pomaga mednarodnemu kazenskemu sodišču v Hagu in odgovornim oblastem. Srebrenica je občutljiv in pomemben dejavnik v političnem življenju Bosne in Hercegovine, pa tudi v Evropski uniji in v širši mednarodni skupnosti. Naj izkoristim to priložnost in pozovem politične vodje v Bosni in Hercegovini, naj se vzdržijo tega, da bi izkoristili da bi želeli izkoristiti ta boleč zgodovinski dogodek za svoje politične namene. Naj se raje prvo aktivno udeležujejo pri vodanju svoje države napram boljši prihodnosti. To mora biti pot skupnih prizadevanj, ne samo v Srebrenici, ampak v Bosni in Hercegovini kot celoti. Srebrenica se je zgodila, ker ni bilo dovolj evropskega duha in narediti moramo kar največ, da pomagamo tej državi na pravo pot in to je pot proti Evropski uniji. Prvi velik korak eh, je bil že dosežen z podpisom eh, stabilizijsko-prizdružitvenega sporazuma, eh, ki je začetek dolgega pristopnega procesa. Ampak še več je potrebno storiti, potrebno je več poguma za dosego vse obsežne sprave, ki mora biti, povezan, ki mora biti povezana z perspektivo eh, članstva v Evropski uniji. Ne smemo dovoliti, da bi preživeli postale žrtve. To je obveznost do prihajajočih generacij. Hvala lepa. Gospa komisarka, izvolite besedo. Hvala predsedujoči, spoštovani poslanci, gospa Ibrisagič. Bila sem ena izmed tistih, ki so gledali televizijo, ko so se dogajale te grozote. In vsi smo mislili, da bodo varovana območja resnično varovana. Tako da sem bila, tako kot številni drugi, izredno šokirana, ko sem slišala, kaj se je zgodilo. In ko sem počasi dojemala, res, kaj se je zgodilo v realnosti. V Evropski uniji smo se iz te brezsrčnosti naučili, kaj je potrebno narediti in takrat smo tudi začeli z našo skupno zunanje in varnostno politiko. To je bil prvi povod. Eh, videli smo, da ker tukaj nismo bili združeni, se je zgodil ta grozovit poboj. tako, da lahko se poklonim vam, da ste danes tukaj prisotni in da ste se tako odprto zauzeli za spravo. Eh, pripričana sem, da je zelo težko živeti s takšnimi spominji, ampak mislim, da Evropska unija in perspektiva Bosne in Hercegovine, da bi v prihodnosti postala članica Evropske unije, je morda nekaj, kar lahko doprispeva eh, pri soočanju z temi grozovitostmi. Hvala lepa, gospa komisarka. Imamo šest predlogov resolucij, ki so jih pristavile politične skupine. Glasovanje bo potekalo jutri. Razprava je bila dolga. Zahvaljujem se vsem udeleženim. Sam zaključujem razpravo. Hvala lepa in lahko noč.